komisijo, naj pripravi regulativni okvir, ki bo temu ustrezal. Veliki nabori podatkov so ključni za uporabo umetne inteligence, torej morajo biti na voljo, da bodo poganjali to umetno inteligenco. Cambridge Analytica in podjetja, podjetje Clearview pa sta najbolj vidna primera um, invazivne rabe in zlorabe osebnih podatkov. Manipulacija z uh, voljivci in um, ponarejeni video posnetki predstavljajo hudo grožnjo našim demokracijam. Digitalna revolucija ni, ni nič novega in že nekaj let se dogaja, vendar pa moramo nenehno iskati nove odgovore na novo tehnologijo. In naj vas le spomnim, naprimer GDPR, splošna uredba o varstvu podatkov, um, je uh, potrebovala kar šest let, da je bila sprejeta in to kaže, uh, da so umetne inteligenci nadzor in prepoznavanje obrazov že v uporabi po Evropi, zato moramo zres poskrbeti, da bi vse to strukturirali. Mi kot Evropski parlament in kot predstavniki evropskih državljanov imamo dožnost, da poskrbimo, da nišče ne bo puščen ob strani. Evropska digitalna agenta mora temeljiti na naših evropskih vrednotah in mora ponuda, ponujati priložnosti prav vsem. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo še predstavnici sveta, državni sekretarki, gospe Brnjac. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to priložnost, da lahko sodelujem v tej razpravi. Res je pomembno, kako lahko Evropa okrepi svoje kompetence in in kako bo digitalna Evropa ostala prepoznavna kot socialna Evropa, ki jo poznamo. Uh, socialna no, gospodarstvo oziroma stožno gospodarstvo je naša prednost, vendar ga moramo prilagoditi spremembam na svetu. Digitalizacija je proces, ki je viden povsod, vse pa odražajo tako tveganja kot priložnosti, lahko poveča produktivnost dela, lahko izboljša dobrobit delavcev in delavk, s tem pa tudi prispeva k usklajevanju zasebnega in poslovnega življenja, poklicnega življenja, lahko pa tudi olajša življenje ranljivejših skupin. Pri vsakih spremembi pa so povezana tudi tveganja, ki se jih moramo zavedati. Evropska unija mora zagotoviti, da bodo te prednosti res prednosti in da ne bomo pustili zadaj nikogar. Države članice so igrale pomembno vlogo pri deklaraciji o prihodnosti dela Združ eh, organizacije za delo. Danes bi rada izpostavila tri vidike digitalizacije, ki jih katerih vplive na naše življenje že vidimo. Prvi so zahteva na znanje in spretnosti, potem tudi uh, gospodarstvo in pa tudi vpliv digitalizacije. Pri veščinah je vpliv na trg dela dvoplasten. Večja se zahteva uh, delavcev z določenimi znanji. Po drugi strani pa se določena delovna mesta spreminjajo ali celo izginjajo, kar lahko vodi do brezposelnosti in do sprememb na trgu delovne sile zaradi pomankanja dela. In moramo preprečiti pomankanje uh, veščin na različnih področjih, predvsem tudi na, visoki, na področju visoke tehnologije, medicine in drugih. Tukaj vidimo tudi razlike med spoloma in moramo ukrepati proti tem. Pri tem je treba upoštevati vpliv digitalne eh, revolucije na celotno življenjsko dobo, od malega od otroštva, ranega otroštva do starosti. Nikogar ne smemo izpustiti. Tako ljudje, tako ženske kot moški, morajo zapolniti pomankanje znanja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Izobraževalni centri in centri za usposabljanje morajo preprečevati um, pomankanje kompetenc in pa diskriminacijo. To je nujno tudi za, za poštevanje zahtev pri zaposlovanju. Socialni partneri morajo tukaj odigrati svojo ključno ulogo, kar se tiče tudi področja gospodarstva in platform, moramo vedno eh, razmišljati, kaj to sploh pomeni. Torej, tu na teh platformah se združujejo ponudniki in iskalci dela. Številni, ki so bili nekoč eh, samozaposleni, so pa sedaj odvisni od teh platform. Ta oblika zaposlovanja ima pogosto različne nevarnosti. Uh, tako kar se tiče um, zdravja in varstva na delovnem mestu, uh, plač in drugih vidikov. Tu moramo zagotoviti tudi enakopravno pogajalsko moč, zato da bomo zagotovili tudi pošteno delo. Vendar je to težko, saj se delodajalec in delojemalec pogosto niti ne poznata. Svet se je že ukvarjal z novimi oblikami dela. Treba je zagotoviti dostojanstvene pogoje dela za vse, ne glede na nove oblike zaposlovanja, kjer je treba, bo treba prilagoditi tudi zakonodajne okvire na nacionalni ravni. Na evropski ravni je bil prvi korak narejen usklajen tudi z eh, direktivo, ki je bila sprejeta lani junija. Ta direktiva ščiti tudi delavce na zahtevo. Priporočila za socialno varstvo delavcev, ki jo je svet tudi sprejel septembra, tudi ščiti te delavce. Države članice morajo zavarovati vse tudi samozaposlene. In politike socialnega varstva morajo biti tudi usklajene z plačnimi politikami. Le tako bodo lahko tudi tisti, ki delajo na podlagi platform, zaščiteni s kolektivnimi pogodbami. Pri novih oblikah dela morajo biti delavci zaščiteni tudi z vidika varstva in zdravja pri delu ne glede na to, kakšna je vrsta zaposlitvenega odnosa. Svet je tudi izpostavil potrebo pod zagotavljanju učinkovite eh, delovne zakonodaje na področju tudi varstva in zdravja pri delu pri novih oblikah dela. Boljše razumevanje platform in delov s, povem, s povezanim s tem je zelo pomembna. Uh, Zato se veselimo že vrha, ki bo organiziran za predsedstvom eh, Nemčije in pa komisijo v oktobru 2020. Potem pa, kar se tiče socialnega vpliva, spremembe, ki se nanašajo na digitalizacijo, različno vpliva na različne akterje. Na eni strani lahko ljudje bolj fleksibilno organizirajo delo, na drugi strani pa lahko ta digitalizacija ljudi tudi ločuje. Nove delo, novi oblike dela so lahko eh, pozitivne za ljudi, ki prihajajo iz obrobnih regij ali za invalide. Hkrati imajo tudi delodajalci boljše orodje za nadzor učinkovitosti. Naj sklenem, tehnološki razvoj je neizbežen in ga moramo pozdraviti. In če bomo podpirali razvoj novih tehnologij, bomo lažje tudi um, nadzirali, v katero smer se razvija in pri tem upoštevali tudi ljudi. Kot ustvarjalci politik se moramo zavedati celotne slike in tudi sprejemati tehtne odločitve. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Komisar Schmidt, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Digitalna preobrazba bo imela in že ima posledice na gospodarstvu, na družbi, na načinu dela, na sporočanje in tudi na samo potrošnjo. Že zdaj smo temu priča. In seveda se z vsemi temi vprašanji intenzivno ukvarjamo. Koliko delovnih mest bo izginilo, koliko delovnih mest bo zdaj zapolnjenih z roboti. Namreč veliko delovnih mest bo enostavno doživelo preobrazbo. Številna nova delovna mesta se bodo pojavila, druga bodo izginila, vse to pa bo seboj prineslo seveda pretrese. Upoštevati je treba tudi umetno inteligenco in robotiko. Več kot 60 milijonov delovnih mest bo ustvarjenih na svetovni ravni v naslednjih petih letih zgolj v kontekstu umetne inteligence in robotike. Slišali smo že, da je trenutno nekje 500 tisoč delovnih mest na področju IKT-ja praznih, zato ker nimamo kandidatov z ustreznim znanjem in veščinami. Številna podjetja, zlasti MSP-ji, naprimer ne najdejo ustreznega kvalificiranega kadra. To je velik izziv, s katerimi se bomo ukvarjali tudi v okviru naših politik zaposlovanja in kvalifikacij. Gospe in gospodje, gospa predsedujoča, sprožili smo tudi um, mehanizem za pošteni prehod. Hkrati pa moramo okrepiti tudi naše politike za poslovanje, socialne politike. Zato, da bomo lahko obvladali spremembe, ki izvirajo iz digitalizacije. Večkrat je bilo že omenjeno, da je veliko zelo dobrih priložnosti, ki so povezane s tem. Hkrati pa so tu tveganja za večjo prekarnost. Več od 90 odstotkov delovnih mest sedaj zahteva neko vrsto digitalnih veščin. Ter tako kot to velja tudi za samo družbo. 43 odstotkov prebivalcev Evropske unije pa nima zadostnega znanja digitalnih veščin, 17 odstotkov pa tega sploh nima. Naslednji mesec bomo predlagali novo agendo o veščinah zato da se bomo odzvali na izzive povezane z veščinami, z konkretnimi instrumenti. Ta izziv je zelo velik, kajti po številnih napovednih naj bi polovica delovne sile v Evropi, to pomeni več kot 120 milijonov evrov ljudi, bo treba prekvalificirati ali nadgraditi njihove kvalifikacije. Torej imamo tri glavne cilje. Prvi je vključevanje delodajalcev, da bodo tudi nadgradili svoje um, veščine in pa možnost učenja veščin. In tu bomo povabili uh, podjetja in druge organizacije, da bodo dejansko investirali v to potem. Uh, Eh, moramo povečati javne naložbe v usposabljanje v skladu z omenjenimi potrebami. In tretjič, moramo pa tudi omogočiti ljudem, da bodo vlagali v lastna znanja in veščine. Številne pobude za obdobje po letu 2020 bodo posvečene prav temu in podprti bodo projekti, kot je ustanavljanje e-šol z uh, Eh, usposabljanjem na področju digitalizacije ali usposabljanje brezposelnih na področju IKT. In želimo tudi zagotoviti boljšo razširjenost digitalnih veščin. Nestandardne oblike dela prihajajo, vedno več jih je. Seboj prinašajo prilagodljive, pogosto pa tudi neprimerne delovne pogoje, nezadosten dostop do socialnega varstva, um, nepokritje s socialnim dialogom in pomankanje pravice do eh, kolektivne eh, do varstva s kolektivnimi pogodbami. Zato moramo razmisliti obstoječe modele, zato da bomo uskladili potrebe novih in starih oblik dela in zagotoviti moramo, da bodo pri teh oblikah eh, dela tudi zagotovljeno socialno varstvo. Digitalizacija spreminja tudi odnose med delodajalcem in delojemalcem in pa tudi spreminja delovna mesta. Zato je nujno, da tukaj zagotovimo določeno jasnost v tem novem delovnem svetu. Nove tehnologije tudi zameglijo um, črto med zasebnim in poslovnim in poklicnim življenjem. Zato prihaja do tveganj, zdravstvenih tveganj. Poraba podatkov pri zaposlovanju je privedla do novega upravljanja na podlagu algoritmov in potreba po zaščiti tega. To lahko seveda izboljša produktivnost, lahko pa tudi poveča nadzor posameznikov in nadzor delovne uspešnosti. Spostavljajo se vprašanja varstva osebnih podatkov. Temu moramo posvetiti pozornost v okviru urejanja umetne inteligence. Potrebujemo dost dostopne in interoperabilne digitalne tehnologije, zato da bomo lahko izkoristili potencial digitalizacije in povečali samostojnost um, invalidov in da bomo tudi lahko spodbudili njihovo vključenost v družbo in gospodarstvo. Digitalna transformacija mora biti tudi priložnost v duhu geografskih izzivov, ki se uh, jih, ki, ki, ki jih doživljamo predvsem na področju staranja po prebivalstva na podeželju. Prav tako se moramo posebej posvetiti razlika med spoloma, ki obstaja v digitalnem svetu. Evropa mora biti konkurenčen uh, igralec v digitalnem gospodarstvu. Nova zakonodaja na tem področju bo ključnega pomena pri predprečevanju eh, diskriminacije. 22. septembra skupaj z podpredsednico Vesthager je organiziran vrh eh, o digitalnem delu, kjer bomo raziskali, kako lahko s, eh, združimo poklicno in um, privatno življenje tudi pri teh platformah dela. Osredotočiti se moramo tudi na stebr socialnih pravic, kajti ta načela morajo veljati tudi za novi digitalni svet dela. Stebr podpira tudi socialno strategijo, zato da bo prehod v digitalno in podnebno neutralno družbo socialno um, pošten in znosen. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Radke za minuto in pol. Gospa podpredsednica, drage kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil kolegu Ismailu Ertugu, da je dal to temo na dnevni red in da je s tem, spet izpostavil povezano socialne dimenzije in razprave, ki jo imamo v socialni Evropi z digitalizacijo. Torej, najlepša hvala. Strinjam se z marsičem, kar je bilo povedano. Pri razpravi, ki nas še čaka, pa ne smemo spregledati, da smo v preteklih 20 letih videli velike premike v delovnem svetu. Na eni strani delovna razmerja, ki so se popolnoma spremenila, torej delo na odpoklic, pa tudi kraut delo in tako naprej. Na drugi strani pa imamo tudi popolnoma nač drugačen način dela. Vsi imamo telenapravice v naših žepih in vsi vemo, kako težko je uh, če imaš takšno napravo v svojem žepu, zvečer odložiti delo in odklopiti. In pri teh razpravah, ki jih imamo, je zame zelo pomembno, da na eni strani upoštevamo priložnosti, na drugi strani pa čisto tro, trezno in stvarno ocenimo tveganja in pogledamo, kje moramo ukrepati in podpirati. Kajti zame je jasno, ne glede na to, ali gre za tehniko ali gospodarstvo. In priložnosti ste ustrezno predstavili, ne glede na to, ali gre za tehniko ali gospodarstvo, oboje mora služiti ljudem in to mora biti vodilno načelo za naše delo na tem področju. Hvala lepa, sedaj pa za SND gospa Hongerius. Hvala, predsednica. Čez deset let bo delo ljudi povsem drugačno po zaslugi digitalnih tehnik, ki jih danes še sploh ne poznamo. To lahko ponuja številne priložnosti, ampak spremembe moramo potisniti v pravo smer. Že zdaj platformni delavci, kot so šoferji Uberja v Amsterdamu, zahtevajo uh, pošteno plačilo, normalne uh, delovne uh, čase in tudi vpliv na ocene, kajti vedo, da če bodo dobili eno slabo oceno, bodo pristali na cesti. Vedo, kaj to pomeni, če algoritmi določajo njihovo delo. Lahko pa je to zastaviti tudi drugače in zato se moramo v Evropi uh, osredotočiti na digitalizacijo, uh, kjer bomo poskrbeli za dobro delo in dostojen dohodek. Potrebujemo močnejša pravila za platformno delo in želimo si, da bi o teh pravilih govorili tudi na vrhu za to vrstno delo, ki je najavljen za dvaindvajsetega septembra letos. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Renew, gospod Pislaru za dve minuti. Madam Chair, Commissioner Schmidt is... Gospa predsedujoča, komisar Schmidt, cenjeni kolegice in kolegi evropejci, verjamemo v demokratične vrednote in to pomeni tudi vključujočo družbo, kjer imajo državljani priložnost in možnost dostopati do prednosti, ki jih nudi Evropska unija. Evropska unija je znana kot prvak zakonodaje, direktive in tako naprej, ki so vedle določene spremembe, ampak tokrat zakon ne zadostuje. Spremljati ga morajo ustrezni ukrepi za zelo ambiciozen cilj, da bomo Evropo spremenili v eh, prvaka na področju digitalnega gospodarstva. Mi že zaostajamo. Tega ne moremo narediti, če eden od petih državljanov v letu 2017 ni imel digitalnih veščin. Situacija se ni dosti spremenila. Digitalna pismenost je pomembna zato, da lahko zagotovimo delujoč trg delovne sile in gospodarstvo, ki bo še naprej zagotavljalo vodilno vlogo. To so naše naloge. Moramo uh, um, omogočiti državljanom, da se prilagodijo novim izzivom in jim dati priložnost, tudi da izkoristijo priložnosti, ki obstajajo. To lahko naredimo, da ulagamo v ljudi. Potrebujemo investicije, ki bodo združili uh, znanja in pa kapital različnih akterjev, zato da bomo zagotovili, da bo digitalni napredek omogočil državljanom, da bodo lahko izkoristili ta napredek. Kaj, če bi ustavili, ustanovili javno-zasebni sklad Evropski uniji, ki bi tukaj Eh, izboljša vlaganja oziroma usposabljanje državljanov. Tukaj bi lahko profitirali vsi od tega. Zato pozivam k ukrepanju za bolj konkurenčno Evropo, zato da bomo lahko izkoristili priložnosti digitalnega gospodarstva in da bodo lahko današnji otroci ustrezno oblikovali oziroma uspešno oblikovali digitalno Evropo prihodnosti. Hvala lepa v imenu skupine ID za minuto in pol. Gospa Žame, izvolite. Oui, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Drage kolegice in kolegi. Evropa, socialna Evropa v digitalnem svetu. Vsi smo vključeni v to razpravo, vsi se zauzemamo za to, da bi govorili tudi o socialni Evropi v digitalnem kontekstu. Ali ta socialna Evropa obstaja ali ne? Vem, da kolegi iz odbora za zaposlovanje govorijo o teh vprašanjih. Usklajujemo naprimer sisteme socialnega varstva in zavarovanja. To je predvsej težavno delo, ampak predstavljajte si, kaj se bo zdaj zgodilo. Vi mislite, da bo digitalizacija zdravilo za vse. Umetna inteligenca in robotika predstavljata tudi določene izzive, ki jih je treba skrbno zakonodajno urediti. Nikar pa ne sprejemajte projektov, ki bodo kakorkoli ogrozili našo nacionalno suverenost. Evropa ni suverena na digitalnem področju, mi smo pa vsem ranljivi v odnosu z ZDA in Kitajsko. Poleg tega bi morali najprej dobiti od delavcev dovoljenje in soglasje za to, da se zbirajo in obdelujejo njihovi podatki in tudi podatki o njihovem socialnem zavarovanju, da se ne bodo ti podatki potem zlorabljali v komercialne namene. Seveda se lahko pogovarjamo o sodelovanju med državami članicami o digitalizaciji, ampak kolegice in kolegi, Danes se soočamo z socialnim dumpingom, z davčnim dumpingom, tudi z težavami, ki jih je prinesla globalizacija. To so najbolj pomembne težave, preden se lotimo česar koli drugega, je treba najprej razrešiti te. To od nas pričakuje tudi državljani. Hvala v imenu zelenih za eno minuto, gospa Gis. Danke. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, pravkar ste to že omenili, digitalne tehnologije eh, vedno znova povzročajo, da revni ljudje tukaj imajo težave. Vedno znova so ljudje odvisni od pomoči. V Evropi je takšnemu sistemu sodišče um, napovedalo konec. Gre za sistem Siri, ki naj bi predvidevalo, pri katerem prejemniku socialne pomoči obstaja večja nevarnost za goljufijo. V ta namen so zbirali razne podatke in jih analizirali. In socialna država naj bi bila na voljo državljanom in digitalni sistemi, ki tukaj vohunijo za ljudmi, nimajo kaj tukaj delati in obratno. Zakaj pa nihče ni prišel na idejo, da bi pogledal tam, kjer država manjkajo te velike vsote eh, za ravno to izobrazbo. Zakaj ne bi digitalne inteligence, inteligence uporabili za razkrivanje davčnih otaj? Merila, ki bi jih za to potrebovali, bi potrebovali zdaj že nujno. Najlepša hvala v imenu skupine EKR. Za minuto gospa Rafalska, izvolite. pani przewodnicząca szanowni państwo! gospa predsedujoča gospe in gospodje kar naprej poslušamo o tem da morajo biti ljudje v samem središču digitalnega gospodarstva. Ampak vsi ti ambiciozni izzivi morajo biti usklajeni tudi s socialno blaginjo. Spremembe, ki jih uvajamo, pa morajo biti dobre za delavce. Seveda so tako robotika kot umetna inteligenca dobri za ustvarjanje delovnih mest. Obstajajo pa tudi tveganja. Želimo si, da bi bila delovna mesta visoka kakovostna, želimo si nove oblike zaposlovanja, želimo si, da bi bila ta delovna mesta privlačna. Vendar moramo poskrbeti tudi za to, da bodo vse te priložnosti na voljo vsem državam članicam, da ne bo prišlo do digitalnega izključevanja. Še posebej ko gre naprimer za države v srednji in vzhodnji Evropi. Evropska unija bi morala v tem pogledu zato podpirati revnejše države. Vse te spremembe so neizogibne. Zakonodajni akti ne bodo zadoščali za to, da upravimo svoje delo. Potrebujemo dobre delovne pogoje, socialno varnost in tudi socialno vključenost. Hvala. Yeah, Hvala lepa v imenu skupine GUE NGL. Besedo predajam za minuto gospe Šajbi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kaj pomeni biti sodoben? Sodoben ne pomeni, da se zdaj znebimo delavcev in da jih nadomestimo z roboti. S tem bi se vrnili v srednji vek. V Španiji in tudi v ZDA in tudi drugod po svetu so sodišča prišla do istih zaključkov to vrstne digitalne platforme izkoriščajo delavce. Prihaja tudi do navideznega dela. Pravosodni organi so priznali, da pod pretvezo prožnosti nekateri izkoriščajo delavce. Naprimer, dostavljavci razno raznih proizvodov morajo s pomočjo koles dostavljati te proizvode, nimajo pa nobenega jamstva, kar zadeva samo delovno mesto. Digitalno gospodarstvo zadeva nas vse, ne moremo več čakati. Ne vem, kaj čakate, kaj čakamo. Platforme morajo tudi voznike in tudi dostavljavce priznati kot delavce, ker to tudi so. In tem delavcem je treba zagotoviti enako zaščito in tudi enak dostop do kolektivnega zastopanja, kot ga imajo vsi ostali zaposleni in delavci. Hvala. Merci. Hvala lepa. V imenu samostojnih poslancev, gospod Nikolau Alavanos, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda se vsi ukvarjamo tudi z vprašanjem potencialne nove krize in potencialne nove stagnacije. In v tem kontekstu je pomembna tudi digitalizacija. Digitalizacija sicer ustvarja nova delovna mesta, vendar istočasno izpostavlja tudi to, kako pomembna je zdaj konkurenca med ameriškimi in kitajskimi digitalnimi velikani, ki si skušajo podrediti evropski trg. Delavci imajo sicer nekoliko lažje delo zaradi aplikacij in drugih tehnoloških rešitev, vendar vse te rešitve seboj prinaša tudi številne nove brezposelne osebe, tako da so te vaše pripombe malce protislovne. Namreč vi se zauzemate za ta sistem, ki skorišča delavce. In to naj bi domnevno koristilo Evropski uniji in različnim vladam, ki to tudi podpirajo ampak delavci morajo biti opolnomočeni. Samo, če bo gospodarstvo centralizirano in delavci opolnomočeni, se bomo lahko soočili s tehnološkimi izzivi. Hvala lepa. Naslednja gospa Skitedal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropska unija je socialni uspeh. Enotni trg je ključni razlog za to. Odkar je država Švedska vstopila pred 25 leti na enotni trg, se je pri nas BDP znatno povečal. Imeli smo priložnost, da povečamo tudi svoje izdatke za socialno državo. Realne plače so se skoraj da podvojile, socialna zaščita pa je na zgodovinsko visoki ravni. Enak vzorec lahko opazimo tudi v novih državah članicah. Evropska unija torej mora odigrati svojo vlogo tudi, ko gre za socialno blaginjo. Deloma to lahko stori preko podajanja zakonodajnih predlogov, deloma pa preko tega, da spodbuja socialno tržno gospodarstvo, ki bo omogočalo državam, da cvetijo. Zdaj vstopamo v nov svet dela. Pojavljajo se nove priložnosti in novi izzivi tudi zaradi uspona digitalizacije. Zato moramo najprej preveriti, kaj smo že storili in dosegli in kako lahko to ponovimo. Zauzemati bi se morali za socialno zaščito in blaginjo za državljane. Ampak, če bo Evropska unija izgubila konkurenčnost v digitalni dobi zaradi slabih zakonodajnih predlogov, potem sploh ne bo več delovnih mest, kaj šele države blaginje za državljane. Hvala. Najlepša hvala. Za minuto besedo predajam zdaj gospodu Adžusu Salibi. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Digitalna tehnologija je seveda spremenila vsak vidik našega življenja. Tudi obstoječe delovne in poslovne modele ter način, kako komuniciramo drug z drugim. Fizičnih meja v digitalnem svetu ni. Obstaja pa seveda tudi pomankanje jasnih pravil. Nekaj velikih podjetij določa pravila pretresajo obstoječa pravila, izpostavljajo vprašanja v zvezi z enakimi pogoji dela, varnostjo in zaščito delavcev in tako naprej. Čas je, da opredelimo tudi močno socialno agendo in varno spletno okolje za državljane. Tisto, kar ni dovoljeno s spleta, ne sme biti dovoljeno na spletu, še posebej, če je to, kar se počne na spletu, na škodo ljudi. Novi delovni modeli v digitalni dobi ne smejo postati sinonim za izkoriščanje in za nadzor delavcev in njihovega dela. En način, kako se lotiti tega izziva, je, da opredelimo tudi digitalno pravico do odklopa. Delavci in državljani bi morali imeti poleg tega tudi možnost, da vsak dan določen čas preživijo spleta, odklopljeni spleta. Upoštevati moramo namreč tudi to, kakšne bodo posledice za dobrobit delavcev, glede na to, da so zdaj delovni urniki precej daljši. Hvala lepa za minuto in pol, gospa Brune. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi. Rada bi izpostavila dve zadevi. Kot prvo, ena od najbolj vidnih posledic digitalizacije na področju socialnega zaposlovanja je, da so se pojavile nove oblike dela, tudi preko razvoja platform. To smo že videli. Te platforme v realnosti pokrivajo zelo različna področja in okoliščine, zato bo težko sprejeti enotno zakonodajo. Najti moramo ustrezno ravnotežje med novimi možnostmi na področju dela na eni strani in tudi zaščito delavcev pred prekarnostjo na drugi strani. Zato moramo zagotoviti dostojne pogoje dela, istočasno pa tudi dostop do socialne zaščite, zlasti če gre naprimer za bolezni oziroma za poškodbe, ki nastanejo na delu. Gospod komisar, upam, da se boste tega lotili odločno. Poleg tega morajo delavci imeti pravico, da se kolektivno organizirajo, zato da zaščitijo svoje pravice. Usposabljanje in izobraževanje na tem področju je ključnega pomena, če želimo vsakemu posamezniku zagotoviti različne možnosti v času karijere. Evropska unija je za žal na področju veščin zelo slaba. Namreč 40 odstotkov naših državljanov nima ustreznih digitalnih veščin ali pa jih sploh nima. Zato je nujno, da razvijemo še osmo ključno veščino in sicer digitalno veščino. Zakaj ne bi oblikovali digitalnega potnega lista Evropske unije, ki bi bil prepoznaven, v to bi morali intenzivno vlagati. Merci. Hvala lepa. Za minuto gospod Lakapel. Gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Govorimo o omrežju 5G, v Franciji pa nekatera območja nimajo še dostopa niti do 4G omrežja. In kaj se trenutno dogaja? Trenutno je stanje takšno, da to omrežje ne zagotavlja vsem v Evropi enakih pravic. Mislim, da bi morali dati prednost temu, da vsi državljani lahko enako dostopajo do priložnosti, ki obstajajo. Sicer bo Evropa vedno bolj krivična in izpostavljala neenakost. Očitno je tudi, da med posameznimi območji in ozemlji ostajajo neenakosti. Običajno se dejavnosti vršijo zgolj v posameznih prestolnicah ali večjih metropolah. To ni prav. Poskrbeti moramo za pravične izmenjave mislim, da bi morali poskrbeti ne samo za urbana središča, temveč tudi za lokalno in podeželsko območje. Državljani in narodi bi se morali med seboj povezovati, ne pa da samo vedno klonajo pred zahtevami komisije. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospa Van Sparentak. Izvolite. Hvala lepa. Komisija nam je obljubila da bomo imeli bolj socialno Evropo. Vedno znova to obljublja. In če želimo te obljube izpolniti, moramo najprej preveliti to, kakšne posledice ima digitalno gospodarstvo. Praktično nemogoče je najti nova delovna mesta. Naprimer v Amsterdamu, Barceloni in drugod so že razglasili, da bodo zaradi platform kot so Booking in Airbnb stroški stanovanske politike še bolj narasli zasebni naložbeniki in vlagatelji ne bi smeli dostopati do stanovanj v mestih in jih preoblikovati v penzione ali hotele. Zaradi vsega tega namreč ni na voljo dovolj stanovanj. Ker pa lobisti intenzivno delajo, smo priča temu, da ljudje nimajo možnosti dostopati do ugodnih najemniških ali drugih stanovanj, ker je vse v rokah platform. Potrebujemo Evropo, ki bo primerna za digitalno dobo. Vendar to ne pomeni, da moramo zadnja vrata odpreti digitalnim velikanom, ki bodo spodkopali socialno Evropo. Hvala. Najlepša hvala. Za minuto gospa Delapisa Karjon. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Danes lahko sicer rečemo, da ima digitalna, digitalno gospodarstvo pomembno vlogo v našem socialnem, delovnem in tudi drugem življenju. Pomembno je, da se ustrezno pripravimo na ta digitalni prehod. Digitalizacija ne sme povzročiti dehumanizacije. Soočamo se z novim delovnim modelom in poskrbeti moramo za to, da ne bo zaradi avtomatizacije nekaterih delovnih mest enostavno prišlo do izginotja delovnih mest. Mladi se morajo seveda prilagajati na nove oblike dela, na nove poklice, vendar moramo poskrbeti tudi za ustrezno realno zaščito delavcev pred vsemi temi izzivi. Sočasno pa moramo spodbujati konkurenčnost naših podjetij, njihove naložbe in njihovo rast. Zdaj imamo veliko priložnost za to, da uživimo tudi podeželska območja, odkudar so se ljudje izseljevali. Namreč, če bomo poskrbeli za večjo socialno-gospodarsko in socialno kohezijo, bomo dosegli veliko. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa za minuto, gospod Džaruso. Hvala lepa, predsedujoča. Seveda je v prvi vrsti zelo pomembno to, da nikogar ne pustimo ob strani, da bo vsak lahko izkoristil priložnosti, ki jih ponuja digitalno gospodarstvo. Ampak to od nas terja, da ukrepamo čim hitreje, zato da bo digitalizacija prispevala k zmanjševanju in ne k povečevanju razlik. Opažamo pa, da so se oblikovali oligopoli, ki se na nek način sicer urejajo v evropskem gospodarstvu, ampak kljub temu ti oligopoli preveč združujejo svojo moč in se izogibajo plačevanju davkov, vsaj v primerjavi s podjetji v tradicionalnem gospodarstvu. V naslednjih letih bi morali imeti možnost predvsem to, da uporabimo digitalne storitve za zagotavljanje boljših zdravstvenih storitev, za zagotavljanje zdravih kmetijskih proizvodov, da bomo vedeli, odkot prihaja. Poleg tega nam digitalizacija lahko pomaga tudi v boju proti lažnim novicam. Res pa je, da se lahko stvari odvijajo tudi drugače. Digitalizacija lahko iztiri, če ne bomo previdni, zato moramo biti pozorni in delovati čim bolj učinkovito in hitro. Hvala. Najlepša hvala za minuto, gospod Kaza. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tehnologija spreminja naš način življenja, tudi naš način dela, naš način zaposlovanja, načine, kako se učimo in usposabljamo. Obstajajo torej nove priložnosti, istočasno pa obstajajo tudi novi izzivi. Težko je najti ravnotežje, naprimer med zahtevami na trgu dela, potem med zasebnim in poklicnim življenjem. Težje je ostati na trgu dela zlasti ženskam, Ugotavljamo tudi, da še vedno obstajajo precejšnje razlike v plačah med ženskami in moškimi. Komisija ima na voljo novo strategijo, ki jo pozdravljam. Zdaj imamo na voljo strategijo, s katero se bomo lahko soočili z novimi izzivi. Mislim, da bi morali tudi pravico do odklopa zagotoviti vsem. Pravico bi morali imeti, da kdaj pa kdaj svojih mobilnih telefonov ne uporabljamo. Evropa bi morala biti vodilna na tem področju, poskrbeti bi morali za to, da bodo pravice dostopne vsem. Hvala. Najlepša hvala za minuto. Besedo dobi gospa Toja. Mikrofon za govornico, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Vstopamo v novo digitalno dobo, v dobo tisočev aplikacij, interneta in tudi evropskih vrednot. Pomembno pa je, da evropske vrednote zaščitimo. Dejstvo pa je, da ti novi instrumenti tega kakovostnega preskoka z vidika vrednot ne bodo storili sami. To pomeni, da moramo mi sprejeti ustrezne predpise in politiko. Poskrbeti moramo tudi za digitalno pravičnost. Ta pa ne bo mogoča, če delavci ne bodo imeli možnosti dostopati do izobraževanja in usposabljanja, pri katerih bi pridobili nove veščine za nastop na novih delovnih mestih. V mislih imam zlasti naprimer delavce, ki delajo v kontekstu platform. Digitalne pravičnosti ne bo, če ne bomo opredelili minimalnih pravil in tudi pravil glede odgovornosti. Zaskrbljujoče je, kaj se trenutno dogaja na področju digitalnega delovnega trga. Ne bomo pa zagotovili digitalne pravičnosti, če digitalni velikani ne bodo plačevali davkov, zato mora svet na tem področju storiti več. Hvala. Cef. Hvala lepa. Za minuto gospod Kanjas. Hvala, predsedujoča. 47 odstotkov trenutnih delovnih mest bo izginilo v naslednjih petih letih. 58 odstotkov delovnih mest pa sploh še nismo oblikovali, ker bodo nastala na novo. Digitalizacija predstavlja prednosti, predstavlja pa tudi določene izzive, predvsem z vidika diskriminacije, ki temeli na spolu, na geografiji in tudi na stopni izobrazbe. Ponuditi moramo več možnosti za učenje in usposabljanje, več možnosti za dostopanje do pravic in podobno. Na voljo imamo tudi novi zeleni dogovor. Kako bo ta vplival na gospodarstvo, še ne vemo. Zakaj ne bi sprejeli še nove socialne pogodbe, ki bi nam pomagala pri reševanju vseh teh novih izzivov, da ne bo prišlo do kolateralne škode, ki bi jo potem nosili evropski državljani. Brez konkretnih ukrepov in orodij se bodo ti delavci težko soočili s to digitalno preobrazbo, tvegajo, da bodo ostali nekje ob stranskem tiru, tega pa ne smemo dopustiti. Hvala. Hvala lepa. Za minuto gospod Rajl. Hvala lepa, gospod komisar. Zelo sem vesel, da danes govorimo o posledicah digitalizacije in o socialni Evropi. Digitalizacija nam prinaša ogromne priložnosti, nažalost pa tudi res velika tveganja. In obroženi moramo biti za to in ukrepati. Naprimer, investirati moramo v infrastrukturo. V Nemčiji imamo najslabše mobilno omrežje na svetu. V Franciji imamo 13 milijonov ljudi, ki še nimajo interneta. Govoriti moramo tudi o izobraževanju. Skoraj da polovica prebivalstva evropskega preživljanja ni sposobna in ni kos digitalnim medijem. Torej, ogromno je treba postoriti in to, kar me še posebej skrbi, so pravice delavcev. Želim se, da se lotimo in pogovarjamo o delu prek platform. Veliko ljudi torej stopa v delovne pogoje, kjer sploh nimajo pravic, nimajo zaščite pred odpovedjo in, in uh, delovnem času. Torej, veliko treba storiti. Hvala. Hvala lepa za minuto, gospod Stankaneli. Hvala lepa, predsedujoča. Internet nasplošno postaja sociološki množični fenomen. Na začetku je bil zgolj neko sredstvo za komuniciranje. Ampak vidimo, da digitalizacija spreminja naše življenje, naš vsakdan, naš način delovanja. Dejstvo je, da če ne bomo poskrbeli za ustrezni nadzor digitalizacije, bo le ta prinesla neželene posledice na mnogih področjih. Pomembno je, da so vsi v enakem položaju, ko gre za dostop do vsebin. Sicer bodo tisti, ki so v privilegiranem položaju, lahko to zlorabljali. Zauzemati se moramo za to, da bomo stalno nadzirali vse tehnološke aplikacije in digitalne vsebine, ki bi kakorkoli ogrožali osebne svoboščine. Zato je res ključnega pomena, da sprejmemo ustrezen zakonodajni okvir z jasnimi pravili, da bodo državljani lahko še naprej uživali svoje pravice in svoboščine, ne pa da se bodo sprejemala pravila ad hoc. Hvala. Hvala lepa za minuto. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Digitalna vrzel se kaže v če dalje večji meri, eh, vidimo tistega, ki nima interneta in do tistega, ki lahko ali pa ne več dela. Torej, tako digitalizacija neke vrste hitri čovn, e, eh, banke, e, eh, digitalizacija, če ne bomo pazili, bodo ljudje tukaj zostajali. Veliko krat uh, eh, tukaj mislimo na ljudje, ki so, imajo nižko kvalifikacije ali pa ki nimajo finančnih zmožnosti. In prav je, digitalne vrzeli so zelo različne in težko jih je eh, zapreti, ampak grejo veliko dlje. Zato je danes, na primer, mehanik lahko strokovnjak za računalništvo ali tudi lahko analitik podatkov. Devet desetin eh, delovnih mest zahteva digitalne uh, sposobnosti in polovica državljanov temu nikoli letos, pravijo naše številke. Zato je treba pripraviti digitalni akcijski načrt, s katerim bomo investirali v računalniške spretnosti in predvideli alternative. Seveda potrebujemo sklad, ki bo financiral usposabljanje tudi na nepričakovanih mestih. Prav tako pa potrebujemo sklad, ki bo pomagal ljudem, ki izgubijo mesto, najti tudi drugo delovno mesto. Upamo, da bo tem prizadevanjem komisije kmalo sledil tudi svet. Hvala. Hvala lepa. Za minuto gospod Vulkan. Spoštovana gospa predsednica, najlepša hvala. Ko govorimo o socialnih vidikih digitalizacije, potem to razmišljamo veliko krat tudi v kontekstu, ali je internet javni prostor in demokratičen prostor. Vendar pa ne gre zgolj za vprašanje svobode na internetu, temveč zlasti za pravice držav, eh, delavcev. Socialna pravičnost na internetu zame v prvi vrsti pomeni zaščito digitalnih temeljnih pravic in tukaj lahko storimo več stvari hkrati delati, treba je najti eh, čas, eh, treba okrepiti eh, časovno suverenost, tako da bodo ljudje imeli več časa za digitalizacijo in zase. In digitalne platforme moramo tudi postaviti na svoje mesto. Nikakor ni prav, da ne bi imeli nobene odgovornosti za svoje delavce tudi uh, sindikate moramo bolj uh, povezati, tudi to je lahko storiti bolje preko digitalnih kanalov. Digitalna Evropa bo takrat socialna Evropa, če bodo kolektivne stranke v Evropski uniji močnejše, ne pa da bo v prednosti zgolj dobiček mednarodnih koncernov. Zato imamo sedaj možnost, da v vseh odborih, odboru za zaposlovanje, odboru za notranje zadeve, odboru za pravosodne zadeve, skupaj delamo na tem hvala lepa za minuto gospa melchior. Um, gospod komisar digitalni svet internet odpravljata ovire na področju dela odpravljata tudi moč vseh tistih ki so imeli oblast in so pravzaprav ščitili vstop na to področje. Zdaj je na voljo več možnosti, več priložnosti. Več priložnosti je tudi za specializacijo na podeželju. Tudi tam lahko oblikuješ svoje delovno mesto, si poiščeš priložnost. To v preteklosti ni bilo mogoče. Vendar to od nas zahteva, da poskrbimo za visoko kakovostne internetne povezave tudi na podeželju. Zaradi tega moramo internetne povezave in omrežja razširiti na podeželje, da bodo posamezniki lahko oblikovali zase delovna mesta in si tudi ustvarili priložnosti. Digitalizacija prinaša priložnosti in tudi na to bi se morali osredotočiti, ne zgolj na izzive. Digitalno socialno Evropo skupaj oblikujemo. Hvala. Najlepša hvala, sedaj za minuto. Gospod Furlas, izvolite. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. Rad bi se zahvalil vsem, ki sodelujejo pri tej razpravi. Delamo za ljudi, ki so prihodnost Evrope. Digitalizacija lahko pomaga vsak komor v njihovem življenju. Treba je poenostaviti procese v prid državljanov, hkrati pa omogočiti enak dostop za vse, še zlasti za tiste, ki eh, so na pragu revščine ali eh, za eh, nje obstaja tveganje socialne izključenosti. Te priložnosti ne bi smeli izpustiti iz rok. Izkoristiti bi morali uprit ljudi, ki so tudi uh, hendikepirani torej izkoristiti moramo te možnosti tudi za večje in boljše zdravstvo. Javne storitve bi morali postati tudi prijaznejše za končne uporabnike. Boriti se moramo proti birokraciji. Spoštovana gospa predsednica, polovica naših državljanov ne poseduje uh, ustreznih ključnih digitalnih kompetenc. Torej moramo naše izobraževalne sisteme prilagoditi, da bomo to vrzel zapolnili. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa za minuto gospa Šaldemoze hvala lepa digitalizacija omogoča najrazličnejše eh, možnosti. Eh, tudi nekdo, ki pade v kopalnici, eh, lahko prosi za pomoč preko tega, lahko pa se vozite v avtomobilu in vidite pred sabo zastoj in se mu izognete. Prav tako lahko dostopate do javnih storitev ob treh po noči. Vendar pa so s tem povezane številne zahteve in vemo, da številni delavci niso za to ustrezno sposobljeni, prav tako pa niso deležni ustreznih pravič, zlasti če delujejo preko teh platform. Glede tega je treba ukrepati. Poskrbeti moramo, da državljani ne bodo eh, imeli ogroženih zasebnih življenj s tem, ko se zbira če dalje večje število podatkov. Državljani pa morajo razumeti, kaj je tudi podlaga za njihove potrošniško izbiro. Eh, marsikaj lahko storimo, ampak v končni fazi moramo vzpostaviti digitalno družbo, ki bo ustrezala potrebam ljudi. Mi so ljudi tisti, ki bi se morali prilagajati digitalnemu svetu. Hvala. Najlepša hvala za minuto, gospa Del Castillo Vera. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, osnovno vprašanje je, kaj je socialna Evropa? Ali je socialna Evropa Evropa tista, kjer imajo prednosti zgolj nekateri, ali je to socialna Evropa tista, v kateri se vsak lahko razvija poklicno in osebno? Socialna Evropa, v kateri nihče ne bo izključen digitalne aplikacije nam omogočajo, da lahko vsi dosežejo ta cilj. Ampak vprašanje je, kaj potrebujemo za to, da to dosežemo. Ali obstaja samo en odgovor, ena rešitev? Da, obstaja zgolj ena rešitev in sicer usposabljanje in izobraževanje na področju digitalizacije, od najmanjših in najmlajših do najstarejših. Starejši so tisti, ki trenutno nimajo digitalnih veščin. Trenutno resnično pogrešamo vse obsežen evropski program usposabljanja na področju digitalnih veščin. To bo odločilnega pomena, gospod komisar, gospa predsedujoča najlepša hvala sedaj pa gospa galvez munoz za minuto. evropa se mora pripraviti na digitalno revolucijo, eh, in pri tem ne izključiti nikogar, tudi ne na podeželju. Digitalizacija eh, ne sme nikogar izključevati, eh, temveč eh, mora vključevati tako javna, javne službe kot zaposlitve in to bo tudi ustvarjalo nova delovna mesta. In tu imamo 38 milijonov delovnih mest, ampak pri tem manjka žensk. Samo 22 odstotkov žensk dela v tem sektorju. In to je povedal tudi komisar. Uh, moramo nalagati v digitalno kulturo uh, in tudi v usposabljanje, zato da bodo ljudje imeli ustrezne kompetence. Ne smemo pa se odreči uh, nobenemu talentu. Talenti so že dobro prerasporojeni, ampak priložnosti niso dobro razporojene in zato moramo vključiti vse, vključno z ženskami. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Berendsen za minuto. Eh, eh, hvala, gospa predsednica. Digitalizacija nudi veliko možnosti za našo družbo in za naše gospodarstvo, eh, za učinkovitejše proizvodne procese, za boljšo zdravstveno oskrbo. Tu posod so možnosti boljše. Pri digitalizaciji družbe pa moramo biti pozorni na tri točke. Nikogar ne smemo izključiti. Eh, ljudje morajo biti vključeni v proces digitalizacije in šolske Ta izobrazba je tu zelo pomembna. Drugič, ne smemo postati odvisni od drugih delov sveta, kar zadeva razvoj novih tehnologij. Kaj ti mi želimo tehnologijo na osnovi naših norm in vrednot? Človek mora biti v ospredju, ne tehnologija in zatiranje državljanov. Tretjič, tehnologija mora služiti človeku. V digitalni strategiji moramo zato eh, zasnovati ram, okvir tega, kaj želimo in česa ne želimo. Nihče ne sme biti izključen, nihče ne sme biti odvisen odvisen od drugih delov sveta in to mora služiti ljudem. Tako lahko zaščitimo človeka, tako lahko izkoristimo digitalizacijo eh, v dobro naše družbe. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Vino za minuto. Digitalna revolucija bo zajela naše celotno življenje. Dva odstotka evropskih državljanov eh, zaslužita velik del dohodka na digitalnih platformah. To je izziv za naš tradicionalen trg delovne sile z tradicionalno zakonodajo. Recimo, ko gre za minimalni osebni dohodek ali pa kolektivne pogodbe. Internetne platforme niso usklajene z temi koncepti. Zagotoviti moramo, da da bomo imeli ustrezne pogoje za delodajalce in da bodo pristojni organi imeli dostop do algoritmov teh platform. To je zelo pomembno, če želimo imeti digitalno, pa hkrati tudi socialno Evropo. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto gospa Taler. Uh, hvala lepa gospa predsedujoča, dragi kolegi, slišali smo eh, čudovite govore pred nekaj trenutki. Naj eh, torej spregovorim o bistvu. Kot eh, IT podjetnica in kot ženska sem bila več kot le enkrat prejemnica dobro namernih nasvetov. Ampak po 15 letih moje podjetje in moji zaposleni dokazujejo, da digitalna tehnologija zagotavlja delovna mesta. To je pomembno tudi za tradicionalno industrijo. Recimo eh, na Tirolskem, v mojem volilnem okrožju, so prepoznali ta potencial eh, in eh, proizvodno preprog spremenili z analogne na digitalno. In zato zaposleni niso bili odpuščeni, ampak se je tržni delež tega podjetja povečal. Enako pa se je zgodilo tudi s številom zaposlenih. Torej, to je potencial, ki ga ima gospodarstvo in ki ga moramo politiki izkoristiti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Garcia del Blanco za minuto. Digitalizacija in uresničevanje eh, umetne inteligence eh, predstavlja izredne priložnosti. To je eh, res ogromen Eh, korak v evoluciji, eh, ki je primerljiv z industrijsko revolucijo. Je pa res, da sproža tudi veliko eh, strahov, to je povezano z delovnimi mesti, z nadzorom in tako dalje. Ampak priložnost je res izjemna in to moramo izkoristiti. Ampak zato potrebujemo. Potrebujemo usposobljenost za ta digitalni uh, svet in uh, potrebujemo tudi um, humanističen pristop in demokratizacijo umetne inteligence zato, da, ljudje, da se bodo ljudje zavedali uh, protislovi, uh, eh, tvegan in to ne samo strokovnjaki, uh, temveč vsi. In na ta način bomo imeli družbo, ki bo bolj integrirana v prihodnosti. In, uh, upam, da bo, sta, da bo komisija eh, pri tem obrala eh, proces, ki bo odprt, ki bo vključujoč, tako da bomo vsi lahko del tega. Najlepša hvala.